da še date pripombe na ta zapisnik. Želim vas opozoriti, da je Evropska ljudska stranka predlagala naslednja imenovanja gospod Kančan za delegacijo sodelovanjem z arabskim polotokom, ki bo zamenjal gospoda Antenjocija. Gospod Antenjoci je bil imenovan za člana delegacije skupnega parlamentarnega odbora EU Hrvaška, ki nadomešča gospoda Čanča. Kančana. In socialisti in demokrati so imenovali gospo Kocolino kot članico za odbor za proračun. Ali ima kdo kako pripombo v zvezi s tem? Ne. Se pravi, da so ta imenovanja s tem sprejeta. Gospod Kili, ali ste proti? Ne. Hvala. S tem so ta imenovanja torej sprejetja, sprejeta za pisnik. Eh, bomo sprejeli na naslednjem eh, plenarnem zasedanju s tem tudi prekinjamo to plenarno zasedanje. Nasvidenja. Grazie, Hvala, gospod Kelly.